Der Präsident. So, die Sitzung ist wieder. Seja. Je zopet otvorjena. Zapisnik in sprejeta besedila so na voljo. Z včerajšnje seje ima kdo kakšno pripombo? Ne, s tem je zapisnik sprejet.